potrebujem širok konsens, široko soglasje in zato bom začel svoje poročilo malo drugače. Vsem poročevalcem v senci, sekretarijatu, odborom se zahvaljujem za odlično delo. Upali smo, da bomo eh, dosegli cilj, vendar to nam še ni uspelo. Odškodnine vlagateljem, eh, to se nanaša za različne vrednostne papire. Kot eh, po potrošnik kot stranka lahko dobiš eh, določeno odškodnino strani države, če je eh, bila ocena napačna, če je prišlo do goljufije, ali do malomarnosti, ampak to ne pomeni, da dobiš očkodnino, če pada vrednost delnice. Gospa predsedujoča, nekaj o predlogih sprememb po posameznih točkah. Prvič želimo imeti 100 tisoč evrov za posameznega vlagatelja, neodvisno od države, enako višino očkodnine. Nekatere države predvidevajo 100 tisoč, nekatere več, nekatere pa tudi manj, eh, združ, 50 tisoč Združeno kraljestvo Francije in tako naprej. Nočemo znižati tega zneska in s tem eh, poslabšati varstva potrošnikov. To eh, mu, torej za. Um, vlaganja mora biti ta odškodnina enako visoka kot za uh, bančne vloge, kajti potrebujemo te vlagatelje. Razen tega treba pokrivati tudi primire, ko potem sodišče odloča o tem, ali je dejansko prišlo do slabega svetovanja pri nakupu uh, takih certifikatov. Uh, če nekdo naprimer svetuje starim ljudem in jim svetuje, da naj investirajo v visoko tveganje papirje, potem eh, morajo imeti možnost, da dobijo odškodnino. In razen tega ne sme plačati eh, tega računa davkoplačevalec, temveč eh, treba vzpostaviti vnaprejšnji sklad, ex ante sklad. Eh, iz katerega se plačuje, če pride do plačilne nesposobnosti. Od 0,5 na 0,3 aktive eh, sklada naj bi znašal. Razen tega želimo imeti 5 let in ne 10 let. Treba eh, torej podjetja z vrednostnimi papirji. Eh, z največjimi tveganji morajo prispevati tudi več k financiranju kot druga z nižjimi tveganji. Razen tega je treba prilagoditi eh, mehanizme eh, izposojanja. Torej, komisija si želi obvezni mehanizem izposojanja. Da bi prepričili premajhno financiranje, predlagamo, da začne delovati tak sistem šele, ko bo v vseh sistemih zagotovljen um, uh, uh, ciljni, eh, ciljna raven sredstev. Komisija mora preveriti, ali je treba vključiti tudi tako imenovane UGA, vse smo uh, že razpravljali o skladih delnic UGA in treba se vprašati, ali jih je treba vključiti ali ne se nočemo, da bi prišlo do afer po eh, tipu medov. Eh, želimo, da komisija to preveri in da obstoječe sisteme eh, razširi sistemi zavarovanj, dodatnih zavarovanj. Razen tega si želimo večjo preglednost. Želimo si obveznost poročanja za države članice ESMO in komisijo je treba obvestiti o delovanju nacionalnih sistemov. Gospa predsedujoča. Varstvo vlagateljev, zaščita vlagateljev je pomembna za vlagatelje in za finančno stabilnost. Jutri potrebujem jasno izpoved parlamenta in upam, da me boste podprli tako, da bomo lahko s svetom lahko začeli eh, pogajanja čim prej. Hvala. Sedaj pa ima besedo komisar Barni. Uh, ah, hvala. Najprej se zahvaljujem Oleju Šmitu, eh, pa tudi odboru Ekon in lahko ugotovim, da gre za dejansko pomembno temo, ki zadeva izboljšave sistema zaščite vlagateljev. Eh, to je eh, kamenček v pomen Mnem mozaiku. Eh, sem sodijo tudi um, različna zavarovanja. Komisija je pred enim letom sprejela uh, paket kot odgovor na krizo. Eh, uporabniki so namreč najšipkejši uporabniki finančnega sistema, so pa tudi tisti, ki jih ta finančna kriza prva udari. Zato imajo pravico, da so deležni ustrezne zaščite. Uh, Eh, in to je tudi logično. Eh, potrebna so zagotovila, eh, da bi v ekstremnih primerih lahko preprečili napačno obnašanje oziroma da bi bila vzpostavljena možnost očkodnine, to je tudi reakcija na krizo in to tudi sodi k evropskemu skupnemu trgu gre torej za logiko, e, že leta 97 je zato zakonodajalec sprejel prve ukrepe za zaščito vlagateljev. To je bilo sicer korisno, vendar to ni dovolj, zato je to treba izboljšati in zato sem za preventivno politiko, kajti preventiva je vedno cenejša, kot pa če moramo stvari kasneje popravljati. Taki predvidljivi mehanizmi so zato smiselni in to velja tudi eh, za eh, ta sklad. Šmit, gospod Šmit, hvala lepa za vaš angažma. To, kar delo parlamenta je zelo pomembno, to je tako rekoč kondicijo sine qua non za sistem. Potrebna je verodostojnost, kajti zakaj bi sicer obljubljali veliko mero zaščite, eh, če kasneje ne bomo imeli na voljo dovolj sredstev. Ja, če bomo rekli, no, eh, to lahko oblikujemo postopoma. Eh, v stresnem času mislim, da je to iluzija. Drugič, gospod Šmit. Eh, tudi sam se zauzemam za prilagoditev ravni zaščite na 100 tisoč evrov, tako kot predlagate vi. Mi smo sicer predvideli 50 tisoč, eh, to je manj eh, kot pri varstvu vlog na bančnem sektorju, kaj ti tveganja pri finančnih produktih so ehm, višja in zato mislim na primer na um, to, da bi ljudje drli v banke, kot je bilo to naprimer pri Northern Rocku. Eh, vaš predlog je zelo ambiciozen eh, in pozdravljam tudi okoliščino, da eh, parlament prav tako omenja mehanizem posojil med nacionalnimi schemami. To je pristop vzajemnosti, Eh, ki je potreben eh, za premagovanje izzivov krize. Eh, potem je tu še nekaj toč, kjer se ne strinjate z prvotnim predlogom komisije. Naprimer, v vaših izvajanjih ste spomnili na to, da so nekateri produkti še posebej atraktivni. Ugotavljam, da je to potrebno preveriti in eh, komisija bo to tudi poskušala upoštevati. Kar zadeva eh, odstotke, ki ste jih omenjali, to je treba seveda tudi eh, upoštevati in presojati. Potrebno je povečati garancije in zmanjšati obresti rezervacij. Potrebno se je izogibati vnašanju stresa v sistem. No, potem to, kar omenjate glede slabega svetovanja, tu popolnoma eh, delim vaše skrbi, kajti poznamo eh, različne finančne šarlatane, ki želijo ogoljofati um, ehm, dobro misleče ljudi, ampak to sodi tudi že v domeno direktive WIFIT. Tudi tam obstajajo možnosti postavljanja vprašanj to vrstne odgovornosti. Uh, poleg tega. Eh, bi morali to prispevati tudi k temu, da bi se zmanjšalo število situacij, v eh, katerih se aktivirajo eh, te skladi, ne da bi bili ustrezno zavarovani. Torej, čisto na kratko, gospod Šmit, ta koncept slabega svetovanja, to je nekoliko majava zadeva, to bi lahko vodilo do različnih tolmačen od države do države, to bi lahko prispevalo k fragmentaciji, zato e, nismo za ta koncept, vendar pa se v celoti e, vendarle strinjamo z vami in se vam zahvaljujemo za e, vaše delo, zahvaljujemo se tudi koordinatorjem komisija in poročevalec imata skupno željo, da bi našli ambiciozno evropsko rešitev, to mora upoštevati tudi svet in to mora biti tudi signal, da Eh, imamo opraviti z splošnim pristopom. In tu se zanašam tudi na polsko predsedstvo, eh, na ustrezna prizadevanja, da bi prepričali še tiste države, eh, ki se ne strinjajo z tem do Evrope prijaznim pristopom. Potrebno je predvideti dovolj visoko kritje predhodno financiranje, ki bo verodostojno in enostaven dostop do izplačevanja odškodnine. V tem smislu želimo tudi sodelovati. Hvala, gospod Šmit. Hvala. E, sedaj pa gospod Bodu v imenu odbora za pravne zadeve. Hvala lepa. Delovanje očkodninskih schem za vlagatelje se je izboljšalo in je na standardu tisti za banke. Mislim pa, da ne smemo imeti znaka za enakost med vlagatelji in bančniki. Čeprav je treba obe kategoriji zaščititi, je treba zaščititi vlagatelje. Zato mislim, da ni dobro, če dvignemo mejo na 100 tisoč evrov. Tako bomo preveč obremenili brokerje. Upam, da bo parlament podprl mojo, moj predlog spremembe, zato da bi preložili dviganje te meje za Bolgarijo in Romunijo. To je v skladu s pogodbami. Hvala. Hvala sedaj po imenu političnih skupin. Najprej bo začel gospod Goze za dve minuti. Merci, madame le président, monsieur le commissaire. Hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, dragi kolegi. Cilj tega besedila je zaščita privatnih vlagateljev um, zoper goljufive uh, praktike oziroma zoper uh, slabo obnašanje investicijskih podjetij. Gre za uh, okrepitev potrošnikov po uh, krizi, uh, kjer so mali vlagatelji, kot ste rekli, eh, gospod komisar, bili najšipkejši in s tem tudi prve žrtve krize. To besedilo naj bi prispevalo kot škodninam, ki je dejansko tista skrajna možnost. In naš odbor se je zato tudi soglasno zauzel za to poročilo, ki predvideva čim eh, večjo harmonizacijo pravil eh, in eh, dviga zgornjo mejo na 100 tisoč evrov. Poseben primer KNPVP-jev, no, ni tako da tu ne gre za zaščito vlagateljev, ampak gre za specifične produkte, ki imajo dober sloves in leti zaslužijo posebna pravila v okviru ustvezne direktive KNPVP. In zato smo tudi prosili, da se izvede študija, zato da bi lahko presojali o prednostih in pomakljivostih eh, ko gre za eh, razširitev področja uporabe te direktive in ki naj bi vključila tudi KNPVP-je. Eh, in svet naj bi eh, dosegal soglasje glede tega, o čemer bomo mi glasovali na prvi obravnavi in da bi potem zelo hitro prišli do uporabnega besedila za evropejce, za privatne vlagatelje bi s tem ustvarili občutek pripadnosti k Evropski uniji. Eh, in seveda pa mora biti zaščita ekvivalentna za vse. Hvala, gospod Beres, dve minuti. Eh, hvala, eh, gospa predsedojoča, gospod komisar. Revizija te direktive o očkodnosti ninah vlagateljev, to je seveda logično nadaljevanje krize, odziv na škandale. Eh, mnogi mali vlagatelji v Evropi so bili zelo močno prizadeti in hkrati za direktivo o varstvu vlog eh, in zagotavljanju jamstev. Sedaj se zahteva mejo 100 tisoč najprej bilo na bančnem sektorju 25 eh, tisoč, zdaj na 50. Eh, za mi pravzaprav eh, želimo, da državljani diverzificirajo svoje naložbe, vendar pa mora jo biti ustrezno zaščiteni, zato da lahko dolgoročno investirajo. Govorili ste o slabih nasvetih, Eh, no ja, da to pravzaprav bolj zadeva to drugo direktivo, ampak ravno ta druga direktiva je bila osnova za naše delovanje na tem področju, eh, kajti mi želimo izkoristiti ta koristen koncept, ki je zapisan v eh, direktivi o financiranju. Skratka, mi želimo povzeti to, kar je navedeno v drugi direktivi, kar zadeva vprašanje KNPVP-ja. Mi ne želimo, da bi imetniki zašli v situacijo, ki bi bila manj uh, ugodna, kot je situacija investitorjev na drugih sektorjih. Uh, zato je to že prava dodana vrednost za evropski finančni trg. Torej, čisto kratko, še nekaj za zaključek, da vas opozorim še na to. E, to bi moralo veljati tudi za e, javnopravne teritorijalne skupnosti. No, videli smo, kako so stvari potekale. Jutri e, v glas, okviru glasovanja bomo to preverjali, ali drug sistem ne bi bil bolj operativen oziroma bolj koristen za um, ex ante sklad. Rekli ste, gospod eh, komisar, da državljani nimajo razumevanja, če bi prišlo do neuspeha, zato računamo tudi na vas, da bi svet izšel iz slepe ulice, eh, pri eh, čemer mi mislimo, da stopa nekako na mesto. Povedati vam moram, da se nam zelo mudi, zato vas lepo prosim, da se držite svojega dogovorjenega časa. Gospod Gigolt, izvolite. Äh, dragi gospod Šmit, äh, drage kolegice, dragi kolegi, hvala za dobro sodelovanje, äh, tudi za stališče, ki ste ga tukaj zastopali. Ta reforma direktive zaščite vlagateljev je potrebna za izboljšanje um, zaščite um, potrošnikov na finančnem trgu. Bilo je veliko velikih škandalov, konsekvenca tega je ta reforma. Hvala tudi komisiji za predlog, ki ga je uh, predložila. To je zelo zahteven predlog. Čisto na kratko se želim uh, dotakniti dveh točk, ki nista bili konsenzualni. To ste omenili, gospod Farnje, izjero vprašanje slabega svetovanja. Zadnjič smo se skupaj dogovorili, da bi bilo smiselno, da bi to tudi vključili v predlog. Ne gre samo za definicijo, uh, za strukture za preprečevanje napačnega svetovanja, seveda vse to sodi v direktivo MIFID, ampak če neko podjetje je eh, dokazano izvaja napačno svetovanje in če za to ne more jamčiti, naprimer, ker je že na poti v stečaj, eh, potem za to ne bi smelo biti financiranja in vrčevalke in vrčevalci, eh, ki so pravzaprav žrtve tega, do sedaj niso zaščiteni. Zaradi tega ehm, je tudi predstavnik komisije v posvetovanju pokazal odprtost in zato vas prosim, gospod Barnier, da bi še enkrat razmislili o vašem odklonilnem vašem stališču. Kajti tudi v okviru Jusicov se bomo morali s to temo ponovno ukvarjati. Hvala, da želite tudi to vključiti, ampak to, kar se mi zdi osrednjega pomena, je naslednje. Obstaja blokada eh, ta hip v svetu in tudi nemška zvezdna vlada se eh, pri tem udeležuje. Še enkrat bi morali razmisliti, ali je dejansko smiselno ohranjati to blokado. Mi potrebujemo eh, reformo direktive o zaščiti vlagateljev, kajti državljani nimajo. Eh, razloga, da bi eh, bili razumljivi na te, razumljeni na tem področju. Hvala se, da je v postopek priteknite pozornost predsedujoče. Prvi je gospod Kamal. Hvala lepa, gospod predsedujoče, hvala lepa, gospodu komisarju. Bernija Madoffa pogosto citiramo kot razlog za naše ukrepe, ampak če dejansko pogledamo globje, vidimo, da so bili nadzorni organi tam večkrat opozorjeni, imeli so tudi ustrezno orodje, ampak niso orodje uporabili. Kaj me skrbi pri tej direktivi? Skrbi me, da bi uporabili moralni hazard, moralno tveganje. Namreč, da bi spodbujali vlagatelje, da zadeve ne preučijo dovolj dobro. Vedeli bodo, da bodo dobili kompenzacijo tudi za slabe naložbe in slabe odločitve. Zahvaljujem se drugim skupinom, da so podprli moj predlog spremembe o preglednosti, kajte mislim, da je zelo dobro, da vlagatelji vidijo, koliko uredba in pravila stanejo in tudi koliko je bo nadomestilo stalo. Torej, ko kupujejo neko naložbo, jih ne bodo ogoljufali. Skrbi pa me tako visoko raven. Očkodnine. Morda je to dobro v Frankfurtu in Parizu, ampak številne male države članice so zelo zaskrbljene zaradi teh 100 tisoč evrov in skrbi jih tudi koncentracija finančnih storitev v velikih finančnih središčih. To bo seveda London pozdravil, ampak drugi pa ne, zato se bomo vzdržali. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Mulcer. Hvala, Hvala, gospod predsedujoča. Finančni eh, trgi in vrednostni papiri, s katerimi se tam trguje, postajajo vedno kompleksnejši in zato vedno manj transparentni eh, za vlagatelje. Eh, da to zadeva tudi male vlagatelje, to nam je pokazala finančna kriza, ki je šla iz ZDA, ki je pokazala tudi to, da so tudi evropski bančni inštituti med seboj tvorili nekatere konglomerate in da so njihove vrednostni papiri postali brez vrednosti gre za določene špekulacijske praktike, kot naprimer nekrite eh, kratke prodaje in zato potrebujemo krepitev očkodinskih sistemov za vlagatelje. Eh, sprememba te zadevne direktive mora zlasti izhajati z vidika varstva potrošnikov. In, eh, poročevalec je izdelal predloge na predlog komisije in to besedilo pozdravljamo. E, zlasti e, je to pomembno za vlagatelje, ki investirajo preko meja in zelo pomembno je, da imajo na voljo predvidljivost in pravno varnost e, in zato potrebujemo skupno ravno zaščite. Hvala. Hvala, gospod komisar. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, gospod Bodi, na kratko bi morat razložil svoje stališče. Vprašanja, ki jih je zastavil, so zanimiva. Eh, cilj oziroma usklajevanje shranjevanja delnic in interesov vlagateljev. Vse to je potrebno uskladiti. Vaši argumenti pa so zanimivi, gospod Godes. E, razširitev na KNPVP je. Ja, e, poznam pridržke parlamenta pri tem vprašanju, vendar pa mislim, da bi bilo dobro, da bi predvideli vključitev v področje uporabe. Kajti vedno poskušamo prepričati drug drugega, ko gre za to vprašanje. Eh, gospod Gozes, vsak vlagatelj mora biti seveda enako obravnavan. Eh, rekli ste, No, seveda, da morajo biti vlagateli dobro zaščiteni. To je podaril tudi gospod Mölcer. Gospa Beres, eh, sam sem se eh, skliceval na celotni svežen, kajti nismo še eh, na koncu našega dela. Bodoče besedilo v zvezi z depozitarji bo tudi možnost, Eh, da bi potegnili konsekvence iz zadeve okrog medova. Eh, potem je tu še vprašanje vključevanje zavarovalniških pogodb. To je dobro vprašanje, to je treba pojasniti. Um, potrebno je ugotoviti, kaj lahko prispeva k tehničnim rešitvam eh, oziroma težavam in potem še vprašanje prekomernega zadolževanja določenih uh, lokalnih skupnosti. Uh, Eh, tudi tu bo potrebna nadaljna razprava in bomo videli, kako se bo to vprašanje razvijalo naprej. Gospa Berez, gospod Gigold, oba sta opozorila na pomankljivo svetovanje. Vprašanje je seveda upravičeno, moram reči. Eh, tudi sam želim, da so ljudje zaščiteni. Ampak ali je pravno gledano to najboljša možnost. To je tehnično vprašanje in tu lahko prihaja do razliko. Spod Gigold, eh, potrebujemo eh, koherentno usklajeno definicijo eh, tega razmišljanja o napačnem svetovanju. Imam vtis, Eh, da obstaja zelo veliko soglasje in to vprašanje bom tudi preveril eh, po današnji razpravi. Vse sem si dobro zapomnil. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa poročevalec, da sklene razpravo. Hvala, gospa predsedojoča. Zaupam um, prostemu trgu in svobodnim odločitvam ljudi. Vendar pa sem tudi človek, ki zaupa v to oziroma želi zaščito potrošnikov. E, in ta direktiva je tako pomembna zlasti z pričo tega vidika. E, dragi prijatelji, lahko me sicer kje druge kritizirate, ampak tu uh, smo enakega mnenja. Običajni vlagatelj mora vedeti, da je dokaj zaščiten pri njegovih investicijah. In to je izjemno pomembno za prihodnost Evrope. Zaupanje v finančne trge je pomembno. Gospod Barnje, govorili ste o KNPVP-jih in o oblikah financiranja, ni celih trino, o tem lahko razpravljamo če bomo prešli na 100 tisoč, tudi sam na stvari gledam enako. In svet eh, želi mnogo nižje mehanizme financiranja, skratka ne vemo, kje bomo na koncu pristali. Eh, tudi sam menim, da je razumno vključiti KNPVP-je eh, pri MIFID-u, Eh, in KNPVP5. Prepričan sem, da se bomo tu lahko dogovorili. In kar zadeva eh, slabo svetovanje, tudi tu upam, da bomo našli rešitev, kajti to je zelo pomembno vprašanje eh, za običajne vlagatelje v Evropi, zlasti sedaj v sedanjem trenutku. Gospa predsedujoča, za konec mi dovolite, da se prisrčno zahvalim komisarju, gospodu Gozesu, gospe Peres gospodu Gigoldu za dobro razpravo in upam, da bomo v jeseni zaključili to vprašanje. Hvala lepo, razprava je konec, glasovali bomo jutri. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu in sicer poročilo gospoda Koelja. Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Pred začetkom razprave želim povedati, da smo pričakovali, da bo danes z nami komisarka Malmstromova, ampak koliko razumem,